Okay, welcome to committee, everybody. Um, torej, dober dan vsem. Na sestanku odbora predstavljam vse predstavnike, eh, še posebej pozdravljam vse predstavnike nacionalnih parlamentov. Imamo, izmenjamo mnen z nacionalnimi parlamenti o ciklusu 2012 evropskega semestra. Imamo pa tudi poročilo na lasno pobudo o Evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik in izvajanje prednostnih nalog za leto 2012. Ta razprava je del običajnega sestanka našega odbora. To ni skupni sestanek odboro ali medparlamentarni sestanek. Želimo pa okrepiti sodelovanje med evropskim in nacionalnimi parlamenti v okviru evropskega semestra to je zelo dobra priložnost, da spregovorimo o rezultatih eh, ciklusa za leto 2012 Evropskega semestra, kajti svet je pred počitnicami že sprejel eh, ukrepe specifične za posamezne države in te bo potrebno uvesti, izvesti v državah članicah, zato da bi okrepili oživitev gospodarstva. Gospodarska kriza se vedno še vedno terja svoj davek in odločitve nacionalnih parlamentov v kontekstu sprejemanja osnutka proračuna lahko imajo pomembno vpliv na ostale države članice. Poročilo na lastno pobudo o ciklusu 2012 Evropskega semestra je trenutno predmet razprave v Evropskem parlamentu in eh, poročevalec je gospod Jean-Paul Gozes. Ta razprava bo zato prispevala tudi k temu, da bomo potem končno lahko sprejeli to poročilo. Konec oktobra to bo povratna informacija komisiji o Evropskem semestru za leto 2012. Preden bo potem komisija predstavila študije o gospodarski rasti za naslednje leto. Torej sedaj še nekaj pripom glede poslovnika. 22 jezikov imamo, tako da upam, da smo poskrbeli za vse ki ste tukaj. Za nacionalne parlamentarce imamo glasovane kartice, oprostite, kartice za javljanje k besedi, da bodo se lahko javili k besedi. Če se želite javiti k besedi, prosim, dvignite kartico in to potem predajte dolanskemu osebju. Poslanci Evropskega parlamenta pa lahko enostavno dvignejo roko, kot običajno, ker vas poznam. Tako, najprej dobi besedo Jean-Paul Gozes za predstavitev svojega poročila približno deset minut. Prosim. Merci, Donc, le... Hvala lepa, gospod predsednica. To poročilo zadeva evropski semester. Naj spomnim, da je vzpostavitev evropskega semestra povezana z ugotovitvijo, da je prav evro območje v položaju, kjer je potrebno usklajevati proračunske politike v zadostni meri. Da ni bilo dovolj usklajevanja, je vodilo v še hujšo krizo in tudi v krizo državnega dolga. Sedaj imamo evropski semester in želimo se izogniti raširiti krize na sosednje države. To seveda lahko pomeni, da moramo razčistiti s protislovji nekaterih gospodarskih politik držav članic in da moramo torej poskušati storiti vse, kar je v naši meči. Eh, z drugimi državami članicami je potrebno sodelovati tako da če bo potrebno, bo nujno uvesti tudi spremembe glede smeri, v katero gremo. Veliko krat se vse skupaj uporablja tako, da državljani tega ne razumejo. Evropski semester pa lahko pomaga pri prvem delu pripravka proračuna. Tako da potem različni, da so odreženi finančni ministri različnih držav članic Evropske unije, ogledajo si način, kako se pripravljajo osnutki nacionalnih proračunov. Torej, zakaj gre? Gre za to, da želimo ugotoviti, kateri faktori v državah članicah lahko imajo negativen učinek za sosednje države, torej, kje bi lahko prišlo do okužbe. Ta evropski semester torej vključuje razprave med državami članicami, Evropsko komisijo in Evropskim parlamentom. to je pripravljalno, pripravljalni element. Tukaj pripravljamo naše mnenje o priporočilih, ki bodo potem sprejela, sprejeta na evropske ravni. In vloga Evropskega parlamenta ni, da seveda posreduje v sprejemanje postopkov na nacionalni ravni, želimo samo zagotoviti, da bo metodologija učinkovita. In to so potem priporočila komisije, ki jih mora potem sprejeti svet. Priporočila morajo biti dovolj jasna in specifična, zato da so lahko učinkovita. Nima smisla samo na splošno ponavljati splošna priporočila, kot so strukturne reforme, potrebo po letih in tako dalje. Reforme, zato da bi bile učinkovite, morajo vključevati dejavnike, ki bodo ciljali na specifične težave v državah članicah in skušati morajo najti sredstva za to, da bomo bolje oskaljevali ekonomske politike. Drugi del leta pa se stoji iz nacionalnih semestrov. Tukaj potem nacionalne države članice storijo to, kar vedno počnejo. Pripravijo svojo dokumentacijo za svoje proračune. Hkrati pa upoštevajo tudi priporočila ki so bila podana na evropski ravni. Tako da je potrebno torej pretehtati različna stališča, to, kar se dogaja na evropski ravni, kar se dogaja na nacionalni in potem seveda tudi pravice nacionalnih parlamentov, še proposedno, kar se tiče glasovanja o proračunu. Poročilo, za katerega sem odgovoren, katerega osnutek smo pripravili, potem smo s kolegi se skupaj izboljšali in skušali smo upoštevati vse predloge sprememb. Zakotiti smo skušali, da bi stališče parlamenta glede evropskega semestra bilo tako realistično, pragmatično, kot tudi izražalo voljo parlamenta da bo vključen v celoten postopek. Torej, ko to pravim in ko govorimo o demokratičnem nadzoru, je potem to na evropski ravni. Torej, da ne bo nesporazuma, Evropski parlament ne namerava soditi o različnih priporočilih državam članicam ali izvajati pravic, ki jih imajo nacionalni parlamenti. Upamo, da ko se spremajo odločitve na evropski ravni, da bomo tu tudi imeli demokratični nadzor in tega mora izvajati Evropski parlament. V osnutku poročila, kot sem dejal, smo ga imeli že v razpravo in kolegi so podali, podali svoje pripombe na to poročilo, sem se držal pristopa komisije kar se tiče strukturnih reform in kar se tiče tega, da skušamo zagotoviti, da bodo proračuni trajnostni, dolgoročno gledano. Pravo vprašanje pa je, ali so države članice pripravljene se ustrezno obvezati, da bodo začele s politikami, ki bi naj izboljšale njihovo finančno stabilnost ali so se pripravljene držati tega in tudi izvesti ukrepe, ki so jih napovedale. Na evropski ravni tudi to je pomembno, je potrebno nadzirati izvajanje teh ukrepov. Potrebno je vse skupaj ponovno ovrednotiti glede ciljev, ki smo si jih zadali. Ni nujno najboljša pot naprej, da predlagamo nove ukrepe ne, da bi zagotovili, da so ukrepi, ki smo jih sprejeli, taki, da dejansko delujejo v praksi. V preteklosti smo imeli tudi nadzor nad dejanskim izvajanjem in dosego ciljev. Nakratko, to je odnos med evropskim semestrom in nacionalnimi določbami. Gre za to, da želimo zagotoviti boljše usklajevanje med različnimi nacionalnimi ekonomskimi in monetarnimi politikami, zato da bi izboljšali tako verodostojnost Evropske unije, pa tudi ustvarjanje novih delovnih mest za državljane. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa bom razložila, kako bo potekala razprava. Najprej bosta dobila besedo dva poslanca nacionalnih parlamentov, potem en evropski parlamentarec. Predvsej se vas je javil k besedi. Vsak bo dobil tri minute. Prosim, držite se tega, kaj ti. Veliko se vas je javil k besedi. Če želi več kot en poslanec iz določene države spregovoriti na določeno temo, ali se lahko malo uskladite med sabo. potem, ko bomo pravili prvi krok, pa bomo imeli še drugi krok. Vendar pa najprej bomo v prvem krogu imeli vse govornike iz vsake države nacionalnih parlamentov, potem pa drugi krok. Na koncu pa bo poročevalc podal kratke zaključke. Torej, prva dva iz nacionalnih parlamentov, Staka Jan Krener, ki je podpredsednik finančnega odbora potem pa prihaja iz Avstrije, se pravičujem, pravi predsednica, potem pa švedske, gospod Karl Hamilton. Torej, najprej dobi besedo gospod Krener. Kje ste? Aha, prosim, tri minute. Thank you, madam chair. Um... Hvala lepa, predsednica. Hvala lepa poročevalcu za uvedbo v to temo. Govoril bom v nemščini, ker je to lažje, torej evropski nacionalni semestri. Sveda je tako, da nacionalni parlamenti vse leto pripravljajo proračun in ne moramo vsega zreducirati samo na pol leta. Pri nas v Avstriji so bistvene odločitve sprejete spomladi, kajti srednjeročno proračunsko politiko že podamo oris naslednjih štirih let. Zato se mi zdi evropski semester kot nadzorno urodje pravzaprav za bolj za srednji dolgoročni nadzor, ne pa za kratkoročni nadzor in lahko dejansko vidimo, kako se države razvijajo v primerjavi z drugimi. Seveda imamo reformne procese, in to ne deluje kar eh, z danes na jutri, z enega leta na drugo, ni vse tako medljivo. Tukaj gre bolj za srednje in dolgoročni razvoj, ki poteka. In mislim, da torej tudi pričakovanja ne smejo biti previsoka, da bomo po šestih mesecih že kar vsa priporočila 100 odstotno izvedli. To tudi ni smisel celotnega projekta potrebno se je osredotočiti na cilje, ne pa na poti do teh ciljev. Mislim, da bi bilo bolje se osredotočiti na cilje, ne pa na poti, na izvajanje. Kot sem dejal, mora biti možno, da tukaj nacionalno določamo poti, moramo pa biti enotni glede ciljev, seveda, na evropski ravni. Poti do tega pa se morajo dogajati na nacionalni ravni. To je pomembno. Vtis imam, da obstaja ravno teže med eh, ekonomijo in financami na eni strani in med eh, delom in socialno na drugi strani. Na ravni sveta, pa tudi na ravni parlamenta, obstaja tendenca, da bi se skupaj nekoliko preložili in morda to ravno teže nekoliko podrli. Sam sem proti temu. Zdaj pa še zadnja točka, ki je najpomembnejša. Vtis imam, da ko sledimo ciljem Evrope 2020 in posamezne države izkušajo doseči, da v tem trenutku imamo dva cilja, ki sta prav posebno pomembna. Torej, prvi je proračunski cilj 3 odstotka in potem dolg 60 odstotkov. To je seveda zelo pomembno, po mojem mnenju sta to pomembna cilja in pomembno se mi zdi, da sta še prav posebno izpostavljena manjka pa pomembna stopnja. Tukaj gre za brezposobnost, še prav posebno med mladimi. To je tudi zelo pomemben cilj in verjetno to pove še veliko več o delovanju družbe. In če imamo tukaj postopek pri prekomernih primankljajih, bi morali razmisliti tudi o tem, kakšne postopke bi lahko imeli pri prekomerni brezposobnosti, še prav posebno med mladimi. Mislim, da bi torej morali se bolj osredotočati tudi postopkovno na brezposobnost, še posebno med mladimi. Vsaj tako pomembno vprašanje je tudi vprašanje zaposlovanja in brezposobnosti. Hvala lepa. Much, uh, Hvala lepa, sedaj pa gospod Hamilton, tri minute. Mikrofon. Mikrofon. Ja. Is it now on? Okay, fine. Uh, well, I'm coming from Sweden. Um, Prihajam Švedske. Švedska ni v Evropmočju. Nekateri si želimo, da bi Švedska pristopila k Evropmočju, drugi so proti, vendar pa za obe skupini parlamentarcev na Švedskem je pomembno, da so vrata odprta za morebitno kasnejšo odločitev pridružitvi k Evropi o odločitvah glede ekonomske politike. Pri nas imamo zelo strok ekonomski nadzorni sistem. Ne, da smo bili tako modri. Krizo smo doživeli že pred drugimi državami v, na začetku 90-ih let. Bilo je eno leto, ko smo imeli 12 odstotni primankljaj, proračunski primankljaj. In smo nacionalizirali banke, potem pa smo jih spet prodali na trgu kasneje. Sedaj imamo proračunska pravila, ki smo jih uvedli takrat, zelo stroga. En odstotek preseška v poslovnem ciklu, zelo specificirane imamo kazalnike, zelo jasno je, kako se kaj doseže. Prav tako imamo cilje, nominalne cilje, glede omejitev prihodnih izdatkov in ti in ostali ukrepi, kot je reforma pokojninskega sistema, takrat je pomenila za nas zelo veliko. Torej, smo za evropski semester in za vse kazalnike in cilje, ki so v tem ciklu. Smo tudi zato, da se podajo priporočila in pripombe specifične na države članice. Edina težava pa je v tem, da si ne želimo, da bi se komisija omešavala v to, kako vse skupaj poteka na švedskem. To imamo decentralizirano med sindikati in eh, javno pravo. To dobro deluje pri nas in tukaj si ne želimo posredovanja. Prav tako se bomo jeseni odločili o iskalni pogodbi, v odboru se bomo pogovarjali tudi o bančni uniji in o nadzornem delu bančne unije. To je seveda tudi v različnih predlogih. Konec koncev torej je naša težava ta, kot je dejal moj predhodnik, da je preveč vesolstvenosti med mladimi 7,3, 7,4 odstotka v tem trenutku in trdo delamo, da bi to razrešili, tako kot druge po Evropi strukturne reforme so potrebne in na tem delamo. Kot sem že dejal, pa podpiramo strok finančni nadzor. Hvala lepa. Thank you. Now... Hvala lepa. Sedaj pa Elisa v imenu Evropskega parlamenta. Poročalci senci najprej. Tri minute. Dobrigada. Eu uh, fui sombra do, estou a ser sombra do, uh, eh, em nome dos socialistas. Hvala lepa. Poročanka o senci sem na to temo v imenu skupine socialistov in demokratov. Pozdravljam pristop poročalca Gozesa in naj izpostavim sledeče. Evropski semester bi naj vzpostavil ravnovesje med državami članicami istočasno, pa ovaja tudi nekaj omejitev, ker pač gre za skupno prihodnost in ker smo države zelo povezane, prav tako tudi gospodarstvo, še prav posebno v evromočo, je potrebno se skupaj usklajevati. To je naš odziv, eden od naših odzivov na krizo. Izpostaviti pa moramo, da se je kriza v euroobmočju začela zaradi neustrezne rasti, dveh let neustrezne rasti v euroobmočju. In to je nekaj, česar se moramo lotiti. O tem je potrebno govoriti, ko govorimo o prekomernem dolgu in prekomernem primankljaju in ko uporabljamo instrumente za boj proti temu. Naš cilj v tem trenutku je doseči harmonizacijo in sprožiti postopek, ki sta upisana tako v dvojčko kot v šesterčko, pa tudi v reformi, oprostite, v paktu za uh, um, rast. Prav tako je potrebno zagotoviti proračunsko disciplino in zagotoviti konvergenco med eh, gospodarstvi držav članice, prav posebno v evromočju. Poleg tega pa potrebujemo ravnoteže med eh, našimi cilji, podporo inovacijam, raziskavam, še prav posebno, kar se cilja Evrope 2020 tiče. Potrebno je doseči cilje zaposlovanja in finančne discipline v Evropskem parlamentu, smo delali v tej smeri, še prav posebno socialisti in demokrati, smo prepoznali, kako ključnega pomena je poročilo komisije, so priporočila komisije in kako pomembno je izvajati ukrepe. Če pa ne dosežemo zaželenega rezultata, je potrebno ukrepe tudi prilagoditi. Poleg tega je potrebno priznati vlogo socialnih partnerjev v vseh državah, sindikatov. Pomembni so pogovori v državah članicah med socialnimi partnerji. V tem duhu delamo in upajmo, da bomo nadaljevali z dobrem sodelovanjem na dovolj široki podlagi, da bomo dosegli veliko večino parlamentu. Hvala lepa naslednja dva iz nacionalnih parlamentov, francoski senat najprej, gospod Marini, ki je predsednik finančnega odbora v senatu, potem pa iz Belgije, gospod Guionet. Se upravičujem, slabo izgovarjam imena, pravi predsednica. Upam, da ste se prepoznali. Gospod Marini najprej. Fon. Ah, pardon. Merci, Madame la Présidente. Merci à la Commission économique. Hvala lepa, gospa predsednica. Hvala lepa odboru, da ste organizirali ta sestanek. To je kot eh, nadaljevanje sestanka, ki smo ga imeli spomladi. Kar se tiče francoskega senata, sem tam že podal kar nekaj pripomp. Dejal sem, da bo to potrebno zajeti v dokument, ki predstavlja povzetek. In to sem tudi našel v tem povzetku. To me zelo veseli. Naj sedaj podam nekaj pripomp po imenu Francije in glede našega načrta za naslednje mesece naš odbor za finance pripravlja dva, dve ključni besedili, najprej ratifikacija TFSG in potem splošna uredba o usmeritvi javnih financ. Torej, najprej pogodba o stabilnosti, o sklajevanju v monetarni uniji vemo, da bo, bomo verjetno se skupaj ratificirali z veliko večino. Sedanja večina v senatu ni zadostna za rasno ratifikacijo, če tudi opozicija ne bi potrdila te pogodbe. Tako da mislim, da je to dobro, kaj ti to pomeni, da bomo dosegli široko soglasje za ukrepe, ki jih potrebujemo in potem bolj splošna zakonodaja. V francoski zakonodaji je to tudi zelo pomembno, tako je za ustavo. Zagotovili bomo podrobno zakonodajo in govorili bomo o konceptih, ki bodo omogočili primerjavo različnih proračunskih ukrepov v različnih državah članicah v Evropi. Ta zakonodaja bo v Franciji prvič vzpostavila neodvisni proračunski odbor, torej neodvisni strokovnjaki, ki bodo vse skupaj spremljali v skladu z evropskim konceptom Visokega sveta za javne finance. Ta svet bo imel ključno vlogo pri dogovoru o makroekonomskih zamislih, ki bodo služile kot podlaga za nadaljne razprave. Prav tako bo to pomembno za zamisli kot je strukturni cikl, kot so strukturne reforme, ki se izvajajo, strukturni primankljaj in različni ukrepi, ki jih je potrebno sprejeti za to, da bi dosegli tri odstotke. Potrebno je upoštevati tudi nadzor na več ravneh poznamo. Torej, te ukrepe na evropski ravni predlagal pa bi, da organiziramo redne sestanke in upam, da se boste vsi strinjali. Čeprav je dobro imeti pregled nad vsem, bi morda lahko predlagal, da bi se v nadaljnih delovnih programih osredotočili na določene teme, tako da bi lahko napredovali sistemsko pri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 mislim, da je zelo pomembno v tem trenutku, da vzpostavimo več dialoga med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Nekaj priporočili imam. Verjamemo v globljo integracijo, v vrčevanje. Obžalujemo pa nekaj, nekaj vidikov priporočil, ki so bili poslani Belgiji. Najprej nam ni všeč, kar se govori o izdatkih. Morali bi govoriti bolj o prihodkih, o davku na finančne transakcije, o taj davkov, prevarah pri davkih in socialni politiki. Tako bi torej spet zagnali gospodarstvo. Zato je zdaj vse skupaj ogroženo. Potem imamo tudi indeksacijo plač in socialni partneri so to tesno vključeni. Tudi to je nekaj, kar je za nas zelo pomembno. Prav tako obžalujemo način, kako se odvija postopek Evropa 2020. Pozabili smo kazalnike glede boja proti revščini, spodbujanja obnovljivih virov energije, investicij, raziskav. Pozabili smo tudi na energetske vprašanja. To vse so pomembni elementi gospodarstva prihodnosti. Tretjič, sredstva bi morali usmeriti v zagon realnega gospodarstva. Mislimo tudi, da je prehod v zeleno gospodarstvo nekaj, kar moramo spodbujati. Tam bodo v prihodnosti delovna mesta. In še ena točka. Premalo pozornosti se namenja reformi bančnega in finančnega sektorja, boju proti špekulacijam, ki so odgovorne za večino težav, s katerimi se soočajo države članice. Želeli bi si videti bolj proaktiven pristop, še prav posebno, kar se tiče davka na finančne transakcije. Za zaključek bi se rad zahvalil poročevalcu za osnutek, ki smo ga videli danes, kar se tiče okoljskih, davčnih, finančnih vidikov. Moramo se skupaj posodobiti, kot sem da je potrebno vključiti različne vidike, sicer se ne bomo strinjali in ne bomo išli iz te krize. Hvala lepa. Hvala lepa poročalca Sencialde trenutno ni, tako da prehajam na zelene. Emily Turunen, mislim, da. Um. Hvala lepa. Hvala lepa vsem, da ste prišli. Sem predstavnica stranke zelenih z Danske, spremljamo ta evropski semester. Na Danskem zelo pozorno spremljamo semester, čeprav nismo v evromočju, kot so švedi že omenili zeleni v polni meri podpirajo koncept evropskega semestra. To je učinkovito urodje za razpravo o neuronovesih, za medsebojni pritisk in za skupni pristop k evropskemu gospodarskemu razvoju. Možnost za usklajevanje je nekaj, kar lahko še razvijamo. To v polni meri podpiramo, vendar pa vidimo tudi še možnosti za izboljšave prvič, moramo doseči pravo ravnovese med gospodarskimi cilji in cilji Evropa 2020. Mislim, da tega še nismo dosegli, prav tako pa moramo doseči koherentnost med obima. Včasih sta lahko protislovna, kot je to v tem trenutku, ne sme pa biti tako. Prav tako nas skrbi, da nimamo analize, kaj smo v prejšnjih letih dosegli in česa ne, da bi imeli pravo analizo, samo podajamo nova priporočila. Mislim, da je potrebno imeti realistična priporočila. Prioriteta moje vlade je bila spet ponovljena v teh priporočilih časih, bi moralo biti podanih več izzivov in potem zadnja točka, kot je bilo omenjeno. No? vključevanje socialnih partnerjev in civilne družbe. Mislim, da je to ključnega pomena, še prav posebno, kar se ciljo Evrope 2020 tiče. Zanimivo je slišati iz vaše strani, iz strani nacionalnih parlamentov, kako boste izpostavili prednosti tega semestra in seveda tudi morebitne kritike, pomankljivosti, ki jih je potrebno odpraviti, zato da bi ta semestr resnično deloval in da bi resnično vsi pridobili. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja dva iz nacionalnih parlamentov. Irski parlament, Alex White, predsednik odbora za finance, javne izdatke in reforme. Potem pa Eduardo Cabrica z Portugalske, tudi predsednik odbora za proračun in finance. Alex, prosim. gumb za mikrofon je pred vami. Tega ne nadziram jaz. Hvala lepa. Predsednica, pozdravljam poročino in priložnost danes popovdne, da se pogovorimo s poslanci Evropskega parlamenta o tem o pomenu pristopa k evropskemu semestru. Tega pozdravljam, kajti mislim, da je to zelo pomembno za vse nas. Pomembno je, da imamo program skozi vse leto, kako bomo se skupaj lotili evropskega vidika pri dosegi napredka. Seveda so potem pomenili tudi nacionalni semestri. Najprej nekaj o Irski, potem pa pridem na bolj splošno vprašanje. Kot veste, Irska dobiva podporo in eh, na srečo smo dosegli znaten napredek na tem področju izpolnjujemo različne vidike, ki smo se jim zavezali. Parlament in moj odbor za finance ima pomembno vlogo pri tem in to vlogo igra. Imamo kar precej zakonodaje, reformne zakonodaje, ki se dotika bančnega sektorja in bolj splošnih vprašanj trga delovne sile, politike glede trga delovne sile pokojninske politike. Zelo veliko je različnih vidikov politik, ki, s katerimi se okvarja ta parlament in odbor. In mi smo v srču tega, kar se tiče strogega izvajanja obveznosti semestra samega, bi rad slišal tudi predstavnike drugih držav, koliko napredka so dosegli na tem področju. Tukaj gre za zelo visoko raven nadzora in visoko raven interference, bi nekateri rekli, no, vključevanja trojke v upravljanje z našimi javnimi viri na splošno. Parlament in odbor pa sta ostala nad vsem tem, da bo pač potrebno se skupaj razrešiti. Ohranili smo celotno podobo in pregled nad vsem. Vsekakor ima to posledice za naravo, način in kakovost javne razprave in javnega nadzora. In to moramo tudi priznati. Vendar pa storimo vse, kar počnemo, vse, kar je v naši moči, da bi izvajali semestr. Disciplina je pomembna, bo pomembna tudi v prihodnje. Rad pa bi, da bi eh, morda še bolj sledili tem priporočilom v naslednjih letih, kot do sedaj. In sedaj še kratka pripomba. Pozdravljam ta postopek, je zelo pomemben. Moramo pa imeti tudi razpravo, morda ne danes, o tem, kako bomo vzpostavili ravnovesje med vlogo Evropskega parlamenta in vlogami nacionalnih parlamentov. Imamo ločene pristojnosti, imamo pristojnosti, ki se podvajajo in zato je ta dialog zelo pomemben. Pomisliti moramo na to, kako bomo naprimer delovali prihodne leta 2013 pri paktu za stabilnost. Morda je to premen za razpravo za prihodnost, ne za danes. Veselim pa se razprav. Hvala lepa. Uh, uh, Hvala lepa. Potrdim lahko, da razmišljamo ravno o tej točki, ki ste omenili. S tem vprašanjem se moramo ukvarjati. Ne moramo vas vedno vabiti, sem to je res. Sedaj pa Eduardo Caprito z Portugalske. Eh, eh, Hvala lepa, gospa predsednica. Naj povem, da se portugalskemu parlamentu zdi izredno pomembno, da bi še poglobili to razpravo o evropskem semestru. Na ta način mislim, da bi lahko dobili bolj približeno stališče Evropskega parlamenta in nacionalnih eh, parlamentov. Sedaj v tem času krize mm, marsikdo postavlja pod vprašaj projekt evropske identitete. Portugalska prestaja zahteven proces prilagoditve. Vseeno še vedno obstaja visoka stopnja zaupanja v evropski projekt, ampak moramo zato okrepiti udeležbo. Parlamenti so glasovi ljudstva um, in zato moramo poskrbeti za solidarnost in demokratičnost. Potreben je okrepljen dialog za parlamenti. Portugalska se prav tako sooča z izzivom razvoja večletnega finančnega načrtovanja oziroma želi izpolniti cilje na tem področju zastaviti moramo cilje glede izdatkov za naslednja štiri leta in to bo tudi del svežnja reform, ki smo ga pripravili pred eh, dvema letoma. Prav tako smo dobili priporočila iz evropskega semestra in pa tako imenovane ECR. Kakor veste, imamo memorandum soglasjem z memorandum o soglasju z mednarodnimi institucijami, eh, ki pomagajo financirati naše gospodarstvo. V tem ozadju je Portugalska vzpostavila odbor za javne finance, ki ima tri stalne člane iz Portugalske in pa dva člana iz drugih držav Evropske unije. Na Portugalske menimo, da je ključno zagotoviti, da bodo fiskalni ukrepi šli z roko v roki z vizijo konkurenčnosti za Evropo, konkurenčnosti uh, v skladu z strategijo za leto 2020, ki povezuje investicije z rastjo in zaposlovanjem. Naj vam povem, da smo zelo zaskrbljeni zaradi programa prilagoditve, ki je povišal brezposelnost na 16 odstotkov. To je najvišja brezposelnost, kar smo kdaj imeli na portugalskem recesija veliko globja, kot je bilo predvideno ob sprejemu programa. Torej, ob oceni evropskega semestra moramo združiti koordinacijo fiskalnih ciljev z neko vizijo, ki nam bo omogočila da se osredotočimo na socialni učinek in učinek programa na realno gospodarstvo. Šestorček in pa dvojček morata okrepiti element konkurenčnosti, to pa mora seveda iti skupaj z solidarnostjo in rastjo in zaposlovanjem. Hvala lepa. Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine ECR, gospod Dirk Eping. Thank you, Mrs. President. Hvala, gospa predsednica. Naj podam nekaj pripomp o, upor o uporabnosti evropskega semestra. Ko gre za specifična priporočila za države, naj povem, da se strinjam z nasveti komisije v številnih točkah, ampak to predstavlja malo novega. IMF in pa OECD so že leta in leta podajali prav ista priporočila. Evropska komisija pogosto državam članicam svetuje, da naj počnejo stvari, ki jih pravzaprav že počnejo. Če pa temu ni tako, pa države ta priporočila tako ali tako ignorirajo ali pa počnejo ravno nasprotno. Teh 15. Uh, eh, 1500 strani smernic se s tem zdi nekoliko neuporabnih. Ali bo Francija pripravljena sprejeti ukaze iz Brusla? Priporočilo številka ena za Francijo je, naj ljudje, traje, naj ljudje delajo dlje, ne manj Ampak prvo, kar je naredil predsednik Olont, je bilo, da je znižal upokojitveno starost. In prav tako je malo verjetno, da bo sprejel vrčevalne ukrepe, ki jih predlaga komisija. Ne na zadnje je bil izvoljen zaradi protivrčevalne volilne kampanje. Potem, kar se tiče dialoga med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, naj spomnim ta odbor na izmenjavo mnen z gospodom Van Akerenom, uh, belgijskim finančnim ministrom, ki je eh, prikazal zelo rožnato sliko belgijskega gospodarstva. Ampak sedaj se je izkazalo, da so bile njegove številke preveč optimistične. Namesto, da bi se Belgija odrezala dobro, se potaplja v recesijo. Gospodarstvo v Belgiji se krči hitreje kot druge po Evropi. Tako da je to pravzaprav bila nekakšna farsa, ta predstavitev finančnega ministra. In gospod De Krov, bivši predsednik Evropskega parlamenta, bi se prav gotovo strinjal z mano. Med drugim je danes tukaj. Dialog za Belgijo ni bil nič drugega kot eh, neka predstava, ki je bila namenjena za domači tisk takšna izmenjava stališč eh, v našem odboru eh, ima zato omejen učinek. Prav tako se je to izkazalo zaradi slabše prisotnosti nebelgijskih poslancev. Pravzaprav je to bil dialog med belgijskim finančnim ministrom in v glavnem belgijskimi poslanci. Še bolj pomembno pa je to, da moramo podpreti priporočila Komisije za strukturne reforme zlasti, ampak ne izključno, ko gre za prošnost delo, eh, trga dela, trajnostne pokojninske sisteme, konkurenčnost uh, storitvenega sektora in pa krčenje administrativnih obremenitev. Hvala lepa. Sedaj pa naslednja dva predstavnika nacionalnih parlamentov iz Latvije. Prihaja gospod Janis Osolins, podpredsednik odbora in pa iz uh, Litovskega parlamenta. Uh, predsednik odbora za proračun in finance, gospod Kestusis. Yeah? Anyway, right. Mr. Ozolens. Najprej dobi besedo gospod Ozolens. Latvija, whose name? Iz Latvije izgleda, da sem eh, napačno izgovorila vaše ime. Ja, res je, prihajam iz Latvije. Govoril bom eh, latvijsko. Latvija kopumā piekrīt sekretariātu priekšlikumiem par Eiropas semestru turpmāko uzlabošanu. Uglavnem se strinjam z eh, priporočili komisije, uglavnem podpiramo idejo, da so možne tudi razprave v okviru uh, odborov, ampak treba je uskladiti naše dokumente. Gre za letna poročila, za sisteme zgodnega opozarjanja in gre tudi za razvoj enotnega trga. Latvija meni, da ni možno, da bi nacionalne načrte reform predložili aprila. O tem smo že razpravljali, ko smo razpravljali o ideji evropskega semestra. Namreč številke, ki jih potrebujemo zato, da bi pripravili načrte in zato, da podamo fiskalne napovedi, uh, se pravi, konvergenčnih programov nimamo do sredi aprila in zato tudi nimamo številk. Nacionalni reformni načrti in konvergenčni načrti so med seboj tesno povezani. Parlament mora obnav, obravnavati obe temi skupaj. Zato ne moremo teh dokumentov eh, predložiti že aprila. Zato namreč potrebujemo več časa. To delo bi lahko opravljali tekom celotnega leta, na ta način bo imeli bolj natančne številke in imeli bi boljši upogled v gospodarske procese. Prav tako potrebujemo več informacij o specifičnih zasedanjih. Želimo pa upoštevati tudi to, da je začetno delo zelo veliko, zato je treba vse skupaj bolje načrtovati, ko gre za nacionalne načrte reform in konvergenčne programe za Latvijo. Je, pomembo, je pomembno zlasti to, da bi lahko morda izboljšali specifični karakter priporočil. Če bomo v zvezi s tem dobili pravočasne komentarje, bomo lahko poskrbeli za potrebne spremembe. V letu 2012 te možnosti vlaganja pripomb nismo imeli. Prav tako potrebujemo možnost dvostranskega dialoga. In pa še nekaj o načrtih reform. Tukaj bi morali zastaviti boljšo časovnico, bolj prožno časovnico. Potrebujemo bolj prožne roke časovnice. Latvija se zauzema tudi za to, da bi tekom semestra lahko razpravljali o posameznih vprašanjih, ki niso bili rešeni um, na ministerskih svetih. Naprimer, lahko bi razpravljali o fiskalni politiki. Na ta način se te razprave naj bi prekrivale, potekale bi ob pravem trenutku. Uh, Eh, prav tako pa mislimo, da bi evropski semester moral biti kar se da pregleden in enostavno zastavljen. Ni treba, da tudi podvajamo pobude v okviru evropskega semestra. Tako sedaj pa v imenu Litovskega odbora za finance in proračun gospod Čavecas. Hvala lepa, govoril bom litovsko številni, ki so spregovorili pred menoj, so današnjo situacijo, so opisali današnjo situacijo in probleme, s katerimi smo soočeni. V Litvi temu pravimo, da ni možno kuhati različne juhe v istem loncu. Uh, Treba je govoriti o nacionalnih značilnostih, o specifičnih nacionalnih primerjih. Litva se, kakor številne druge države, sooča s krizo. Vlada in pa litvanski parlament so sprejeli nekaj uspešnih odločitev. Mislim, da smo bili dokaj uspešni pri boju s krizo. Ocenili smo, se, ocenili smo lekcije, ki smo se jih naučili tekom krize eh, in eh, fiskalna napoved za naslednjo leto kaže, da letos ne bomo presegli eh, tri odstotni primankljaj v proračunu. Tudi reforme se v Litvi dokaj uspešno izvajajo. Potem, ko sem prisluhnil mojim kolegom, bi želel povdariti naslednje. Po našem mnenju je evropski semester nekaj, kar ima velik psihološki pomen. V Litvi smo opazili, da številne reforme, ki so povezane z reformo javnih financ, socialnih sistemov, pokojninskih sistemov, eh, nima samo finančne plati, ampak tudi psihološko plat. Litovski parlament se pripravlja na volitve. Naslednji proračun bo sprejet v novi sestavi parlamenta in priporočila Evropske unije v zvezi z na splošnimi načeli, evropsko pomočjo, um, fiskalna priporočila, vse to je za nas pri tem zelo pomembno. Takšne razprave so pomembne, ko se ubadamo z psihološkimi posledicami krize. Ob zaključku bi želel povedati tudi to, da se mi zdi Evropski semester način za iskanje rešitev v javnih eh, financah, v makrogospodarstvu. Prav tako pa je treba iskati rešitve na psihološkem področju. V tem smislu lahko Evropski semester pozdravimo. Hvala lepa. Verjetno bomo imeli čas še za nekaj predstavnikov nacionalnih parlamentov.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 V imenu skupine GUE pozdravljam vse, vse predstavnike nacionalnih parlamentov. Ta razprava je izredno pomembna. Želela bi podati nekaj pripomb v zvezi s stališčem parlamenta. Zahvaljujemo se gospodu Gozesu za to, da je podal predlog in poročilo o evropskem semestru. Predlagal je tudi nekaj rešitev. opozorila bi na nekaj, kar eh, morda dojemamo kot nekaj sam po sebi umevnega, namreč spravo proračunskih ciljev za potrebo porasti. Eh, porasti. Tukaj se moramo vprašati, kaj lahko naredimo. Pogosto opažamo, da naše politike ne dosegajo rezultatov, in potem skušamo prilagoditi politike, ne pa obratno. Vedno moramo pomisliti tudi na situacijo v realnosti. Tukaj govorim predvsem o pomankanju rasti in pa o stopnji brezposelnosti. Um, upoštevati moramo različne situacije v državah članicah ne moremo imeti enotne rešitve za vse države. V moji državi, na primer, eh, torej gre za državo, kjer je posredovala trojka, so se vsi proračunski ukrepi osredotočili na varčevanje. Če se ne bomo zauzemali za rast, za investicije, za ustvarjanje delovnih mest, potem vsi ukrepi, vsi proračunski ukrepi ne bodo imeli smisla. To bo pomenilo samo več proračunske discipline za južne države. Treba je zmanjšati te neenakosti med državami. Eh, Treba je zmanjšati javni dolg. V Evropi se v mači kateri regiji soočamo za globoko recesijo. Ampak še vedno se zdi, da se ukrepi osredotočajo na zmanjšanje proračunov, na privatizacijo javnih storitev, na slabljenje zakonodaje, eh, zakonodaje o delu, delovnega prava. Eh, s tem eh, zaposlovalni pogoji postanejo vse bolj negotovi. Um, ampak treba je izenačiti primankljaje in pa presežke v gospodarstvu. Ne moremo samo kaznovati tistih držav, ki ne morejo zmanjšati čezmernih primankljajev. Um, osredotočiti se moramo tudi na tiste države, ki ustvarjajo presežek. Ne smemo samo kaznovati južnih držav, potrebujemo solidarnost. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu nacionalnih parlamentov predstavnik Luksemburga, podpredsednik odbora za finance Rože Negri in pa predstavnik belgijskega parlamenta gospod De Kru. Gospod Negri, izvolite besedo. Merci, la euh, Nous Hvala lepa, gospod predsednica. Ehm, mi vsekakor pozdravljamo uvedbo evropskega semestra, prav tako si prizadevamo za ravnovesje med proračunsko disciplino in potrebo po ponovnem zagonu gospodarstva. Govorim o vlogi javne eh, porabe in eh, ustvarjanju delovnih mest. Prav tako je treba zmanjšati brezposobnost mladih, treba reformirati naše pokojninske sisteme. Eh, zdi se nam tudi, da se je izkazal za dobrega sistem eh, indeksiranja plač. Mi bomo še naprej uporabljali ta sistem, saj se nam zdi, da prinaša koristi. Omenil pa bi skrb, ki se mi zdi vedno bolj pomembna. Namreč, treba je razmisliti o tem, kako lahko evropske eh, države članice skupaj dosežejo napredek pod nadzorom Evropske unije in kako lahko hkrati ohranimo naše proračunsko in s tem politično neodvisnost. Menimo, da bi evropski semester moral biti nekaj uh, dinamičnega, kar bi moralo biti možno stalno izboljšati, ko se pojavljajo nove zahteve. In v tem smislu je treba zagotoviti, da lahko Evropski parlament in eh, nacionalni parlamenti to vedno znova preverjajo na ta način, da podajo priporočila, podajo ocene, da nadzorujejo izvajanje ukrepov, ki so bili sprejeti in da na osnovi tega podajo nova priporočila, če se to izkaže za potrebno. Če bomo postopali na ta način, bomo lahko uspešni in krati bomo lahko ohranili našo nacionalno neodvisnost. Gospod Dekru je naslednji. Hvala lepa. Morda bo nekatere presenetilo to, da sem sam že 44 let eh, poslanec od leta 68. Imel sem eh, celo vrsto funkcij ampak v teh 44 letih sem uh, večkrat opazil boj med suverenostjo in pa izgubo suverenosti. Uh, korak za korakom so države članice um, doživele vedno večjo integracijo, imeli smo stare članice, na to nove članice, povečala se je dobrobit, trgovina. Uh, produktivnost, trgi in vse to je olajšalo pogoje za konkurenčnost, za proizvodnjo in to je izboljšalo posamezna gospodarstva. Vendar pa so države članice ob tem ohranjali svojo suverenost, pripravljali so lasne politike in eh, pokazali so odgovornost do svojega Eh, eh, lasnega volilnega telesa, vse dokler se ni pojavila kriza. Takrat smo spoznali, da ni možno imeti politične unije, če niso izpolnjeni vsaj neki minimalni pogoji v zvezi s tem, kako države delujejo. Sedaj razpravljamo o eh, javnofinančnem primankljaju, o javnem dolgu, o vrednosti valut. to, kar trenutno doživljamo v naših državah, eh, v državi kot je Belgija ali Španija. Torej, doživljamo izgubo, neko izgubo suverenosti in to je eden izmed glavnih problemov dan danes. O tem je treba razpravljati. Ni treba, da se vedno vračamo na nacionalno raven, zato da bi ponovno zagnali gospodarstvo. če bi Evropska unija imela dovolj moči za to, da bi zagnala gospodarstvo in kratik poskrbela za proračunsko strogost, disciplino, potem bi lahko zagotovili uh, rast. Ni dovolj konkurenčnosti v Evropski uniji in veliko je konkurenčnosti, ki prihaja od zunaj. Uh, Povedal sem, da sem poslanec že 44 let in v tem času smo doživeli uspon masi katerega kontinenta, Indije, Kitajske in drugih kontinentov. In vsi ti sistemi predstavljajo veliko konkurenco Evropi. O tem moramo razmisliti, ko govorimo o suverenosti oziroma o izgubi suverenosti v povezavi z konkurenčnostjo in ponovnim zakonom gospodarstva. Hvala lepa. Še dva govornika, eh, člana odbora, najprej Pervon Šberes in potem Sven Gigold. Na to pa se bom vrnila k poročevalcu. Če se seveda ne bo nišče drugi, drugi javil besedo. Besedi, Pervonš. Si do, do cette occasion de, d'échanger avec les, les... Hvala lepa, gospa predsednica. Vesela sem, da imamo to priložnost za izmenjavo stališče za nacionalnimi parlamenti. To je proces, ki smo ga zagnali že pred izbruhom krize. Vedno moramo vedeti naslednje. Ne glede na to, kaj počne ta svet in komisija, imamo mi, torej Evropski parlament in nacionalni parlament, nekaj skupnega. Euh, uh, vsi si želimo Evropski semester, ki bi deloval. Nekaj, kar me preseneti v zvezi z uh, delom sveta, je naslednje. Torej, sedaj imamo ta Evropski semester. Države članice pošiljajo nacionalne programe reform in pa programe za stabilnost in konvergenčnost. In kar naenkrat se je to sprevrglo v smernice sveta, ki podaja specifična priporočila za države. Tu se mi zdi nekako dvoumno. Poročevalec je podal nekaj uporabnih idej o tem, kako bi lahko Evropski parlament in nacionalni parlament med seboj sodelovali. Naj povem, da je prvi del študije, ki smo jo naročili, gre za študijo o tem, kako deluje Evropski parlament. No, eh, prvi del te študije je bil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 stran 15, kjer je zapisan koledar, ampak ima neko prazno vrstico, kjer je zapisan Evropski parlament in na to ni ničesar. Ali smo mi tako slabi? Že leta in leta si prizadevamo skupaj z nacionalnimi parlamenti Zato se mi zdi čudno, da sedaj tukaj uh, ni zapisano nobena vloga v imenu Evropskega parlamenta. Morda bi lahko to dopolnili. Prav tako bi spodbudila kolege k temu, da preberejo eh, sklepe študije. Eh, ti sklepi so precej dobri. Zdi se, da so upoštevali izkušnje iz preteklosti. V imenu odbora za ekonomske in monetarne zadeve eh, smo podali tudi mnenje o poročilu Gozes in povedali smo dvoje. Namreč rekli smo, da bi morale države članice v okviru Evropskega semestra predložiti nacionalne načrte za zaposlovanje, nekatere države članice za to naredile, druge spet ne. In komisija ni mogla poskrbeti za to, da bi vse države članice predložile te načrte. Zato so nekatere države članice delale za manj. Kaj ti tiste, ki teh načrtov niso predložile, niso občutile nobenih posledic. Se pravi, ali bo tem, k temu spodbudila komisija ali pa se ne bo zgodilo nič. Mislim, da moramo jasno razumeti, kaj pomeni letna strategija rasti. Tukaj so zapisani tudi nekateri nerealistični zaključki za območje evra. Govorijo naprimer o učinkih eh, prelitja iz ene države v drugo. In zdi se, da komisija tega preprosto ni razumela. Eh, hvala. Naslednji govornik je Sven Gigold, na to pa dam besedo spet Žan Polo. Think... Hvala lepa. Mislim, da je ta izmenjava stališ izredno pomembna. Najprej bi odgovoril prvonč. Če že plačamo za študije, bi morali prositi, da nas eh, pri teh študijah tudi vključijo. No, ampak o tem se bomo pogovorili z našimi prijatelji iz Brügla. Ampak sedaj nekoliko bolj resno problem, ki se je pojavil v zvezi z eh, celotnim procesom, je ta, da so nekatera priporočila komisije sicer bila zelo uporabna, ampak nekateri elementi iz eh, strategije za Evropo za leto 2020 niso bili vključeni oziroma niso bili vključeni na enakovreden način kot drugi. Zato moramo ustrajati tudi pri okoljskih ciljih, pri ciljih na področju usposabljanja in izobraževanja. Tudi te cilje je treba vključiti v priporočila. No, ampak nekatere konkretne zahteve komisije uh, so se mi zdele zelo razumne, vsaj okolikor jih sam lahko uh, presodim. To velja tudi za Nemčijo. Problem pa je naslednji. Nekatera priporočila iz lanskega leta so enaka letošnjim. In uh, zato mislim, da bi morali imeti še eno izmenjavo stališč o tem. Za Nemčijo so vsa ključna priporočila čisto enaka, kajti nič se ni tam spremenilo. In nažalost, komisija tega ni, si ni upala jasno povedati če priporočaš nekaj, naprimer o potrebi po boljšem dostopu šibkih uh, učencev do boljše izobrazbe, potem uh, moraš tudi jasno povedati, če se tukaj ni zgodila nobena bistvena sprememba. Enako velja za davčni sistem. Uh, Nekateri se ne radi se poslijo v Nemčiji zaradi našega davčnega sistema in vlada tega sistema še vedno ne Eh, želi spremeniti, ampak še vedno je Nemčija tukaj odnesla z oceno partially covered. Zato me zanima, kako vi ocenjujete izpolnitev priporočil v vaših državah, kaj je bilo izpolnjeno in kaj ne. Temu delu bi se morali posvetiti. Všeč mi je bila tudi pripomba kolega iz francoskega senata. Ta je jasno povedal, da bi morali bolj podrobno razpravljati o različnih tematskih področjih potem bo to postala resnično vsebinska razprava in to potrebujemo za to, da bo Evropski semester resnično deloval. Zato mislim, da moramo vsi narediti domače naloge, komisija mora biti bolj stroga, podati mora bolj eh, pregledna poročila o tem, kdo je kaj izpolnil in kdo ne. Tega ne sme skriti v svojih delovnih dokumentih, ampak mora to narediti in razkriti na pregleden način, Prav tako pa je treba na bolj poglobljen način razpravljati o vsebinskih eh, vprašanjih. V primerjavi z Lizbonsko strategijo je sicer pa ta evropski semestar prav gotovo napredek, ki je bil zelo potreben. Hvala lepa. Sedaj dajem besedo spet poročevalcu. Nihče drug se ni javil v besedi, tako da je beseda tvoja, Žan Pol. Euh, Hvala lepa, gospod predsednica zelo pozorno sem prisluhnil vsem komentarjem, še posebej tistim od naših kolegov iz, iz nacionalnih parlamentov. Evropski semester se mi zdi dobra zamisel in poročila, ki jih slišimo, kažejo, da bi morali biti tudi zaskrbljeni v različnih državah vladajo različni pogoji, poskrbeti pa moramo, da ne, bemo, ne bomo okrosili teh posebnih pogojev. Slišali smo, kaj je povedal naš švedski kolega. Avstrijski kolega. je dejal, da bomo na dolgi rok morali stvari obravnavati drugače, kaj te stvari se načrtujejo na večletni ravni. Evropski semester pa mora biti nekaj dinamičnega, ne more biti nekaj dolgoročnega, prilagajati se mora spremenjujočim se gospodarskim razmeram in mislim, da je evropski poslanec iz Danske povedal, da moramo upoštevati tudi gospodarske kazalnike. Vem, da številni kolegi in kolegice menijo, da je to dobra ideja, želijo pa ohraniti tudi prednosti in odgovornosti nacionalnih parlamentov. Mislim, da bi lahko zadeve poglobili, govorili bi lahko tudi o konkurenčnosti, odprli pa bi tudi razpravo o izbiri metod. Avstrijski kolega je povedal, da je treba metode izbirati na nacionalni ravni. To sicer ni napačno, vendar moramo zadeve tudi uskladiti, ko govorimo o tem, kako bi lahko vse skupaj izvajali. Pri izvajanju moramo zadeve prepustiti posameznim državam. V splošnem ste dejali nekaj podobnega temu, kar smo večkrat slišali v parlamentu, namreč, da moramo biti bolj specifični, bolj konkretni, ne smemo samo ponavljati tega, kar običajno slišimo, res se moramo spustiti v osrčje zadeve. Te teme bi morali redno obravnavati. Načrti prilagajanja kako ste sami povedali, na začetku vodijo v više stopnje brezposelnosti. Zato moramo preučiti različne ukrepe, oceniti moramo učinke, zagotoviti moramo, da bodo ti ukrepi bolj usklajeni na nacionalni in evropski ravni. Gospod Marini je pozval k rednim zasedanjem S tem se strinjam. Mislim, da bi ta redna zasedanja morala biti ne le splošne narave, ampak bi morala vključevati bolj specifična področja. Na naslednjem zasedanju bi morali iti še dlje. Določiti bi morali posamezne teme in storiti korak naprej, pri naših posvetovanjih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Sedaj se lahko vrnem k temu, kar sem povedal na začetku. Evropski parlament ne zahteva hegemonije, zavedamo se, kakšne so omejitve in doseči želimo le učinkovit način sodelovanja z nacionalnimi parlamenti. Hvala. Hvala lepa, hvala vsem, razprava je bila zelo zanimiva. V prihodnosti bomo imeli dva večja dogodka z nacionalnimi parlamenti. Prvi bo pred spomladanskim vrhom v tako imenovanem Evropskem tednu in drugi bo po poletju, to bo ocena semestra. Ta zadnji je v bistvu to, kar počnemo sedaj. Samo v informacijo. Hvala lepa, da ste se oglasili pri nas, da ste sodelovali v razpravi in, kakor sem dejala, veselimo se že krepitve naših odnosov in veselimo se tudi možnosti, da bodo ev, nacionalni parlamenti bolj vključeni v naše delo. Glasujemo ob pol, ker poslancev pred pol peto ne bo, predlagam, da si vzamemo desetminutni odbor. Okay, right, we're ready to vote on... Dobro, sedaj bomo glasovali o Miferju in Mifidu, najprej bomo glasovali o uredbi, potem pa o direktivi. Markus, želiš spregovoriti, vem, da Robert želi nekaj povedati, izvali. Hvala, fosec, ljubi kolegin in ljubi kolegin. Hvala lepa, gospod predsednica, kolegice in kolegi, zadnjih nekaj mesecev sem z poročevalcem, poročevalci v senci pripravila besedilo, s katerim bomo danes nekoliko lažje glasovali. Upam, da se bo to izkazalo tudi na glasovanju. Drugače pa se želim zahvaliti vsem, ki so konstruktivno sodelovali pri tem, zato da bomo lahko danes glasovali. Hvala. Thank you, Robert. Hvala, Robert. Oui. Excusez-moi. Euh, Madame la Présidente, chers collègues. Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Hvala vsem udeleženim, poročevalcem senci in tako naprej. Odlično smo sodelovali. imeli smo razprave o predlogih sprememb, ta kompromis je gledano v celoti zadovoljujoč. Gledam na 24. člen. 24. člen se nanaša na kompromis, ki ga je predlagal poročevalec Markus Ferber. Povdariti pa želim, da bo moja skupina odšla na plenarno zasedanje in pridržujemo si pravico, da uložimo predloge sprememb kasneje, ki se nam zdijo, da lahko popravijo poročilo. Hvala. Hvala, nihče drug ni zaprosil za besedo, zato bomo glasovali. Najprej bomo imeli preskusno glasovanje, pritisnite vesele gumbe, lepo prosim, tudi ti, Markus. Right, 42 vas je glasovalo, 43, 44. Zelo zanimivo, vedno je nekdo, vedno nekdo ustavi kartico, ki potem ne glasuje. Dobro, zgleda, da je vse v redu, konec preizkusnega glasovanja. 36 je veselih, dva nista dobro kompromis. A kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Kompromis B. Kompromis B v dveh delih. Prvi del, kdo je za? Proti vzdržani sprejeto. Drugi del, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis C na strani 7. Imamo ustni predlog spremembe, ki ga ulagajo zeleni. Ali sprejmemo ustni predlog spremembe? Da. glasujemo o predlogu spremembe z ustnim predlogom spremembe. Gre za nov kompromis, novo kompromisno besedilo. Markus. Najprej moramo glasovati o predlogu zelenih in če to ne bo sprejeto, bomo glasovali o kompromisu C. Z ustnim predlogom spremembe poročevalca. Dobro, ustni predlog spremembe zelenih, ki vključuje tudi ustni. Ne. Dobro. Predlog zelenih, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa kompromis C. Ne, pravi predsednica, najprej ustni predlog spremembe poročevalca. Kdo je za? To je proti vzdržane. Zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Dvaintrideset za, osem proti. Dobro, nekdo je prestopil. Ustni predlog spremembe poročevalca je bil sprejet, sedaj pa kompromis C z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis E, kdo je za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I, kompromis I, pri meni je na 14. strani, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis I, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis K, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis L, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis L, kdo je za proti vzdržani sprejeto, kompromis M, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis N, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis O, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis P, kdo je za, proti vzdržani sprejeto, kompromis Q, kdo je za, proti vzdržani sprejeto kompromis R, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis S, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis T, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis U, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromis V, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. kompromis. Dvojni V, kdo je za? Upsala, se opravičujem, pravi predsednica. V dveh delih. Prvi del. Za proti vzdržani sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis X, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. kompromis Y za N. Se opravičujem, pravi predsednica. Veliko ustnih predlogov sprememb nas čaka. Imamo tri ustne predloge sprememb, kar po vrsti. Najprej ustni predlog spremembe Alde, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ustni predlog spremembe Alde, drugi, kdo je za, proti vzdržani. Zavrnjeno in tretji ustni predlog spremembe strani zeleni, kdo je za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani vzdržani, sprejeto. Tretji del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa kompromis z. Spet ustni predlog spremembe. Ustni predlog spremembe. O tem glasujemo najprej, kdo je za. Proti vzdržani. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis z, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa kompromis AA. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. AB, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. AC, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AD, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AE, kdo je za, ups, ustni predlog spremembe. Najprej ustni predlog spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, Ustni predlog spremembe je sprejet, sedaj pa kompromis z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. A, F, ustni predlog spremembe imamo tudi tukaj. Najprej bomo glasovali o tem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis z ustnim predlogom spremembe, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. sedaj pa predlog spremembe 759, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 760, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno, sedaj pa kompromis AG, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, sedaj pa AH, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. AI, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, AI, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, AK, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, AL, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, AM, kdo je za, proti vzdržanje sprejeto, AM, A N, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. A O, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. A P, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Sedaj pa predlog spremembe 97. Dobro, ustni predlog spremembe poročevalca. Ustni predlog spremembe, kdo je za, proti vzdržavanju sprejeto. Predlog spremembe 97 z ustnim predlogom spremembe, kdo je za proti vzdržavanju sprejeto. Sedaj pa kompromis AQ, kdo je za proti vzdržavanju sprejeto. AR, kdo je za proti vzdržavanju sprejeto. AS, kdo je za proti vzdržavanju sprejeto. AT, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AU, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AV, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AW, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AX, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Zgubljam se v obecedi, pravi predsednica. AY, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. AZ, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto se opravičujem, kar ušlo mi je v dveh delih. Prvi del, kdo je za, a z, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa B, A, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. BB, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BC, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BD, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BE, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BF, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BG, kdo je za proti vzdržani. Sprejeto BG. BH, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. BI, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. BJ, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali o besedilu elektronsko, glasujemo. Še vedno je eden od EPP-ja preveč. Vem, da si želite podpreti Markusa, ampak prosim, da nekdo neha glasovati. Dobro, odlično. 45 zanih, če je proti, Odlično. Okay, <clears throat> Sedaj pa še enkrat za zakonodajno resolucijo. Glasujemo. Sekretarjat spi. Gremo, gremo. Veliko dela nas še čaka. Kar glasujte? Še pet gumbov nas čaka še tri, še dva, še dva gumba. Dobro, še en gumb. Odlično, sedaj pa konec glasovanja, 45 za, nihče proti, nihče se ni vzdržal. Hvala, sedaj bomo nadaljevali kar z direktivo. Ste pripravljeni? kompromis A, da je za, proti vzdržani. Sprejeto, kompromis B v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis C na osmi strani. Kompromis C, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis D, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E, na strani 13. Ustni predlog spremembe najprej. Predlog spremembe GUE, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, sedaj pa kompromis E, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F, prav tako ustni predlog spremembe. GUE, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis F, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis G in to je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kompromis H, tudi tukaj imamo ustni predlog spremembe G, kdo je za, proti, vzdržanje zavrnjeno. Kompromis H, kdo je za, proti, vzdržanje sprejeto. Kaj se je zgodilo z IM? IO ni. Dobro, kompromis J. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto kompromis K. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto kompromis L. Na 23. strani, kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto kompromis L. M, D za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis N z ustnim predlogom spremembe. Ustni predlog spremembe poročevalca, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. In še kompromis O, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis O, kdo je za proti vzdržanje sprejeto. Kompromis. SP, socialisti, ustni predlog spremembe. Najprej bomo glasovali o tem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa še en ustni predlog spremembe Alde. Alde, da je za, proti, vzdržani, zavrnjena. še en ustni predlog spremembe zelenih. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa bomo glasovali v dveh delih. Prvi del kompromisa, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa kompromis Q na strani 37. Kompromis Q, kdo je za? Proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis R. Na 40. strani, kdo je za? proti vzdržani sprejeto. Kompromis S, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis T, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis U, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis V, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis dvojni V, kdo je za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis X, kdo je za, proti vzdržani sprejeto da je za, proti, vzdržanje. Sprejeto kompromis Y, kdo je za, oziroma imamo najprej usni predlog spremembe GUE, kdo je za, proti, vzdržanje. Zavrnjeno. Kompromis, kdo je za, proti, vzdržanje. Sprejeto. Z, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, A, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, B, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, C, kdo je za, v dveh delih. Za, proti vzdržani, sprejeto. Drugi del, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. A, D je na. No strani 51, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. A in e, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. A G, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. A H v dveh delih, prvi del, celo v treh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto smo vzdržani. Sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, tretji del, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. A, I na 58. strani. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. A, J, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. A, K, vzdržani. Sprejeto. AL, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. AM, kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. AN. AN. Najprej ustni predlog so imbe S in D. Kdo je za, proti vzdržanje. Sprejeto. Tako sedaj pa kompromisni predlog. Ali ni to vse skupaj, sprašujem? predsedujoča. Mislim, sem, da je to skupaj. Vse smo glasovali v obeh, ne pritožujte se. A en z obema ustnima predlogoma spremembe za proti vzdržanje sprejeto. A o to je stran 67, AO za, proti, vzdržani sprejeto, AP, stran 70 za, proti, vzdržani sprejeto, AQ za, proti, vzdržani sprejeto, AR za, proti, vzdržani sprejeto, AS za, proti, vzdržani sprejeto, AT za, proti, proti, vzdržani, sprejeto. AU za, proti, vzdržani, sprejeto. AV za, proti, vzdržani, sprejeto. AW za, proti, vzdržani, sprejeto. AX za, proti, vzdržani, sprejeto. AY za, proti, vzdržani, sprejeto. AZ za, proti, vzdržani, sprejeto. BA za proti, vzdržani sprejeto. BB za proti, vzdržani sprejeto. BC za proti, vzdržani sprejeto. BD za proti, vzdržani sprejeto. BE za proti, vzdržani sprejeto. BF za proti, vzdržani sprejeto. BG za proti, vzdržani sprejeto. BH za, proti, vzdržani, sprejeto. BI za, proti, vzdržani, sprejeto. BJ za, proti, vzdržani, sprejeto. BK za, proti, se upravičujem. Ustni predlog spremembe. Poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. BK za, proti, vzdržani, sprejeto z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržanju sprejeto. BL na drugi strani za proti vzdržanju sprejeto. BM za proti vzdržanju sprejeto. BN za proti vzdržanju sprejeto. BO za proti vzdržanju sprejeto smo zdržani, sprejeto. BP za proti vzdržani sprejeto. BQ za proti vzdržani sprejeto. Predlog sem bil 220 je že zajet. Kaj pa tretji? Je bil umaknen, se pravi BR. Za proti vzdržani sprejeto. BS z ustnim predlogom spremembe poročevalca, za ustni predlog spremembe proti, vzdržani sprejeto. BS z ustnim predlogom spremembe za, proti, vzdržani sprejeto. BT za, proti, vzdržani sprejeto. BU za, proti, vzdržani sprejeto. BV za, proti, vzdržani sprejeto proti vzdržani sprejeto, P dvojni V za proti vzdržani sprejeto, BX za proti vzdržani sprejeto, BY za proti vzdržani sprejeto, BZ za proti vzdržani sprejeto, CA za proti vzdržani sprejeto, CB za proti vzdržani sprejeto, vzdržani sprejeto. CC za proti vzdržani sprejeto. CD za proti vzdržani sprejeto. CE za proti vzdržani sprejeto. CF za proti vzdržani sprejeto. CG za proti vzdržani sprejeto. sedaj pa glasovanje po delih. CH, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. CI, za, proti, vzdržani, sprejeto. CJ, za, proti, vzdržani, sprejeto. CK, za, proti, vzdržani, sprejeto. CL, za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto, CM za, proti, vzdržani, sprejeto, CN za, proti, vzdržani, sprejeto, CO za, proti, vzdržani, sprejeto, CP za, proti, vzdržani, sprejeto, CQ za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani sprejeto. CR drugi del za, proti, vzdržani sprejeto. CS za, proti, vzdržani sprejeto. CT za, proti, vzdržani sprejeto. Tako, sedaj pa glasujemo tako spremenjenem besedilu. Glasujemo. Voted, Ste si glasovali, konec glasovanja. 44 za, nihče proti, nihče vzdrža. Sedaj pa še glasovanje o zakonodajni resoluciji. Yeah. One more to vote if you're voting. Še en glas. Še en glas. Hvala lepa. Konec glasovanja. Tudi tukaj 44 glasov za, nihče proti, nihče vzdržan. Hvala lepa. Markus, do you wish to take the floor? Markus, želite spregovoriti? Da, rad bi se prisrčno zahvalil do sedaj, do zadnjega trenutka mi ni bilo jasno, ali bo res tako velika večina podpora to poročilo, je pa to zelo dober signal, da tako enotno zastopamo naše stališče, ko si želimo bolj strogih pravil za trg finančnih instrumentov, želimo zavarovati davkoplačevalca. Pripravljeni smo na pogajanje s svetom. Svet se žal še ni pripravljen pogajati z nami. Mi smo pripravljeni in ko se bo začelo, smo lahko hitro pri koncu. Kar se postopka tiče, čeprav je bil postopek tako jasen, mislim, da je smiselno, da to plenarno zasedanje legitimizira. Želel pa bi si, da bi to bilo že na plenarnem zasedanju oktobra, tako da bi tudi tam lahko imeli jasno glasovanje in bi potem lahko začeli se pogajati s svetom. Okay, thank you very much. Prav, hvala lepa. Robert se s tem ne strinja. Ole je tudi želel besedo. Prosim. Thank you, hvala lepa, predsednica. Rad bi se zahvalil Markusu in poročalcem v senci. Vesel sem v imenu celotne skupine Alde, da smo dosegli takšno večino in sedaj smo na strani večine, tokrat. Okay. Thank you, thank you, thank you very much. Prav, hvala lepa. Torej, mislim, da smo dosegli soglasje, da bomo glasovali o tem tudi na plenarnem zasedanju, ko bo to možno. To prepuščam sekretarjatu, da zahtevate, da bi bilo to čim prej na dnevnem redu plenarnega zasedanja, če bi bilo le možno tudi oktobra. Potem se bomo s tem ukvarjali in tako. To smo pravkar opravili. Imamo pa še eno glasovanje. my voting list? That is your voting list. Okay. And this is your secretariat sitting next to here. Okay. Are we, are we organised? So we're moving on now to the uh, draft report by Sampo Turho on towards... Sedaj pa še poročilo gospoda Terha na poti k integriranemu evropskemu trgu za kartična, spletna in mobilna plačila. Kje je poročevalec? če ga bomo potrebovali med glasovanjem. Smo pripravljeni? Tisti, ki odhajate, prosim, to storite tiho. Torej, predlog smembe 20 za. Uhum, nihče ne dviguje rok. Proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 21 za. Go on block down to a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 vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog A za proti vzdržani sprejeto. Inko ena za proti vzdržani sprejeto. Imko 2 za, proti vzdržani sprejeto, imko 3 za, proti vzdržani sprejeto, imko 6 za, proti vzdržani sprejeto in kot devet za proti vzdržani spreto. Kompromisni predlog B za proti vzdržani spreto. 38 za proti vzdržani spreto. 39 za proti vzdržani. Preverjamo 39. Glasujemo. Everybody's voted, votes closed konec glasovanja. 26 za 17 proti sprejeto. 40 za proti vzdržani sprejeto. 42 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Preverjamo. ste si glasovali, konec glasovanja. 26 proti 15, sprejeto. 43 za, proti vzdržani sprejeto. 44 za, proti vzdržani sprejeto. 46 za, proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, pa bomo vseeno preverili. Every voted, votes closed. Vsi glasovali, konec glasovanja, 22 za, 21 proti, sprejeto. Včasih mi gre kar dobro od rok. 47 za, proti, vzdržani, sprejeto. 45 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani, sprejeto. In ko 5 za proti vzdržanje spreto, imko 18 za proti vzdržanje spreto, imko 20 za proti vzdržanje spreto, imko 21 za proti vzdržanje spreto, 154 za proti vzdržanje spreto, 148 za proti vzdržanje spreto, kompromisni predlog D za proti proti, zdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za 59. Gozes. Tukaj piše. Ne, vi ste pred imko 14. Prav glasujemo o 59 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Imko 14, mislim, da imate to raje, imko 14 za proti vzdržani sprejeto. 58 je združljiv za proti vzdržani sprejeto. 60 za 60 za proti vzdržani sprejeto vzdržani zavrnjeno. In po 15 sa in ko 15 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog E v dveh delih prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti proti, vzdržani, sprejeto. Preverjamo. Mislim, da je spet 22.21. Well, well, I probably should, I'm probably wrong now. Yeah. There we are, 22. Yeah, it is 22.21. Sprejeto. 69. Ne, se popravlja predsednica. kompromisni predlog F za proti vzdržani sprejeto. 69 za proti vzdržani sprejeto. 70 za proti vzdržani sprejeto. 71 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog G. Trije deli. Prvi del za proti vzdržani sprejeto. Drugi del za proti proti, vzdržani, sprejeto. Tretji del, preverjamo drugi del, ker je šlo za drugo razmerje. Konec glasovanja. 22, 21, ravno obratno, torej zavrnjeno. Tretji del, za, proti, vzdržani vzdržani. Tudi to bomo preverili. Nisem videl vseh rok. Tretji del kompromisnega predloga G. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 23 proti 20 za. Dvainosemdeset. Dvainosemdeset. Za proti 20. Kaj smo, o čem smo sedaj glasovali? Okay. 82, all those in favor. 82 za, proti, vzdržani, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, mislim, da je to zavrnjeno, pa se eno preverimo. 83, spet novo razmerje. Used to be easier than this. Okay, votes closed. Vas je bilo bolj enostavno. Konec glasovanja. 23 proti 20 za, zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog H. Veliko delo, štiri deli. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, vendar bomo preverili. ste vsi glasovali, konec glasovanja, zavrnjeno 26 proti 17 za. Tretji del za, proti, vzdržani, mislim, da je zavrnjeno, pa bomo vseeno preverili. Konec glasovanja. 22 proti 21 za, sprejeto. Četrti del, Spet začenjamo s glasovanjem za, proti. Mislim, da bomo to tudi preverili. Ste si glasovali, konec glasovanja, 22 proti 21, za, tudi sprejeto. Tako, sedaj pa 96, za, proti, vzdržani sprejeto. 98 za. 98 za. in 97 sta bila enaka. Potem je napisano, da pojdete na 99, torej gremo na 99. Za. Proti. Vzdržani, mislim, da bomo preverili. 99. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 za, 22 proti. Kompromisni predlog I. Za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 104. Za, proti, vzdržani. Mislim, da je bolje, da tudi to preverimo. 104. One more to vote if you're voting. Še en glas, prosim. Konec glasovanja. 21 proti 21. Zavrnjeno. Kompromisni predlog J za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog K za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog L za proti vzdržanje sprejeto, kompromisni predlog M v dveh delih prvi del za proti vzdržanje sprejeto, drugi del za proti vzdržanje sprejeto. Sedaj pa imko 19, imko 19 za proti vzdržanje sprejeto, 120 za proti vzdržanje sprejeto za, proti, vzdržani, lahko preverimo 120. Ste si glasovali, konec glasovanja, 22 za, 21 proti, sprejeto. Kompromisni predlog N za, proti, vzdržani, sprejeto. 127 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno in ko 11 za, proti vzdržani sprejeto, 61 za, proti vzdržani sprejeto, 126 za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog O za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog P za, proti vzdržani sprejeto, kompromisni predlog Q za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog R za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog S za proti vzdržani sprejeto. Predlog sem 149 za proti vzdržani sprejeto. 150 za proti vzdržani sprejeto. 151 za proti vzdržani sprejeto. prvotno besedilo, odstojek 24 za, proti vzdržani sprejeto. Potem imamo vodne izjave, do vodne izjave 14 v svežnju, za, proti vzdržani, vse so sprejete. Kompromisni predlog T za, proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 4 za, proti vzdržani sprejeto lahko preverimo, predlog spremembe 4. Ste si glasovali, konec glasovanja, sprejeto. 22 za, 21 proti. Predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prvotno besedilo, ovodne izjave B, za, proti, vzdržani, sprejeto prvotno besedilo vodna izjava C za proti vzdržani sprejeto. Predlog smembe 6 za proti vzdržani zavrnjeno. 7 za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog U za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog V za proti vzdržani sprejeto predlog sem bil 14 za proti vzdržanje sprejeto, kompromisni predlog dvojni v za proti vzdržanje sprejeto, predlog sem bil 16 za proti vzdržanje sprejeto, 16. Tega nimamo. that was 16, right. I was just in the wrong. To je bilo 16, nisem prav gledala, sedaj pa še 17. predlog spremembe za, proti, vzdržanje, sprejeto. Vse lepo in prav, tako da glasujemo o tako spremenjenem besedilu, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto 21 za, nihče proti 22 vzdržanih. Vendar pa to je še vedno sprejeto. Hvala lepa. Hvala lepa poročevalcu. Točke razno, po točko razno nimamo nič. Naslednji sestanek bo ponedeljek 8. oktober ob 15. Hvala lepa.